točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Sajre, gre za pristojno zakonodajnega pooblastila. Prvi ima besedo gospod Porčevalec, izvolite. Tistelt elnök asszony, tisztelt Sefcsovics eh, alelnök úr. Gospa predsedujoča, gospod podpredsednik komisije Sefcsovics. Veliko govornikov začne s svojim govorom podarjati, s podarjanjem tega, kako zelo pomembno je to vprašanje. Verjetno si predstavljate, da sam menim enako, vendar pa imam za to dosti več razlogov. Obravnavamo namreč eh, pristojno zakonodajnega pooblastila in to je zelo pomembna novost Lizbonske pogodbe, ki jo pa zelo redko omenjamo. Tisti, ki so kritizirali Lizbonsko pogodbo, so omenjali pomankljivosti glede demokracije, vendar pa ta nova pristojnost pomeni eno najpomembnejših pristojnosti Evropskega parlamenta. Torej, to pomeni, da imamo poslance, ki so jih neposredno izvolili naši državljani. To pomeni, da lahko državljani neposredno um, nadzirajo preko poslancev, kako se sprejema zakonodaje in da lahko vložijo tudi ugovor. To pomeni tudi, da imamo več področji s soodločanjem, s postopkom soodločanja. To pomeni, mm, da Evropska, Evropski parlament lahko soodloča. To je seveda res, vendar pa je prišlo tudi do kvalitetne spremembe zaradi tega prenosa pristojnosti. Boj je bil zelo dolgotrajen. Tega smo vodili tukaj v Evropskem parlamentu z veliki, velikim številom kolegov. To je pripeljalo k situaciji, da lahko sodelujemo pri sprejemanju odločitev skupaj z Evropsko komisijo, da lahko nadzorujemo sprejemanje odločitev komisije. Nekateri pravijo, da smo uradno že imeli to možnost, to je res vendar pa je to potekalo v okviru medinstitucionalnega sodelovanja. Vendar pa ni bilo dejanskega nadzora. Ta nova možnost eh, nadzora, ki je določena v členu 290 Lizbonske pogodbe, bo spremenilo delo Evropskega parlamenta. Še posebej, če bomo mi poslanci resno vzeli to novo pristojnost in pooblastilo in tako bomo lahko skupaj spremali odločitve. Tako lahko približamo naše delo tudi tistim, ki niso strokovnjaki in našim državljanom. Poskušal bom razložiti, zakaj gre. Skušamo namreč zmanjšati pomankanje demokracije v Evropski uniji. Svet in Evropski parlament ne morata sama urejati vseh podrobnosti v zakonodaji. Videli smo situacije pred nekaj meseci v Evropskem parlamentu, da ne morejo biti vsi prisotni, vendar pa Evropski parlament še vedno lahko nadzoruje delo Evropske komisije. To bo sedaj možno. V mojem poročilu sem želel razjasniti, da mora Evropski parlament izkoristiti to pooblastilo in moramo sprejeti vse dožnosti ki jih, in pravice, ki jih dobimo iz Lizbonske pogodbe. To pomeni, da bo evropska demokracija okrepljena. To seveda pomeni tesnejše sodelovanje s svetom in s komisijo. Pristojnosti so sedaj v zakonodajnih organih, torej v okviru sveta in Evropskem parlamentu. Najlepša hvala za sodelovanje in za vašo pozornost. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod Ševčovič v imenu komisije. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na začetku bi se rad zahvalil gospodu Sajerju za odlično poročilo. To zelo cenimo v Evropski komisiji, cenimo podporo Evropskega parlamenta, ki je izrazil horizontalen pristop glede delegiranih aktov. Seveda lahko prosto Sprememo zakonodajo pri delegiranih aktih, vendar pa potrebujemo smernice. In to je bil namen komuni, um, sporočila komisije, torej, da podamo smernice zakonodajalcem, kakšna bi bila dobra smernica za praktični pristop pri prihodni zakonodaji. Evropska komisija podpira skupni dogovor oziroma medinstitucionalni dogovor med tremi inštitucijami pri delegiranih aktih. To bo poskrbelo za red pri pripravah zakonodaje. Evropska komisija pozdravlja poročilo, mogoče se ne strinjamo pri vseh vprašanjih, vendar pa je naš cilj skupen. Želimo si natančnosti, učinkovitosti, transparence, jasnosti in ravnovesja pri oblasti. Naj bom konkreten. Podal bom nekaj te telegrafskih točk pri nekaterih Eh, področjih. Ko gre za omejeno delegacijo v členu 290 v drugem odstavku, tukaj imamo različno mnenje, ko gre za način nadzora zakonodajalca pri delegiranih aktih. Vendar pa se ne bi radi spuščali v pravna vprašanja. Zelo pomembno je, da poskrbimo za praktične rešitve pri konkretni zakonodaji. Ko gre za trajanje delegiranih aktov tukaj podpiramo um, torej možnost podaljšanja. Takšne rešitve smo že imeli pri nekaterih zakonodajnih aktih. In pa pravica do ugovora. Glede roka, tudi tukaj se strinjamo z mnenjem poročevalca, da je standardni rok dveh mesecev z možnostjo podaljšanja enega meseca. Dobra možnost in upam, da se bomo lahko v prihodnosti dogovorili o temi tremi inštitucijami. Videli smo že deset pozitivnih um, primerov, ko je bilo to upravljeno pri zakonodajnem delu. Ko gre za nujne postopke, tudi tukaj smo imeli nekaj primerov, ko gre za vprašanja varne hrane ali pa varnosti pri igračah. Tukaj potrebujemo nujne postopke in zato menimo, da moramo poiskati še eh, druge rešitve za to, da lahko sprožimo nujne postopke. In še pri skladnosti tukaj potrebujemo tudi praktično in pragmatični pristop, ko gre za usklajevanje zakonodajnih aktov, ki jih moramo usklajati. Ehm, zato potrebujemo zelo učinkovit pristop. Prioriteto moramo dati posebnim področjem, ki jih še nismo uskladili v postopku, tako, še, eh, še preden je stopila veljavo Lizbonska pogodba. Torej, osredotočiti se moramo na to, količina dela bo ogromna, vendar pa premišljujemo o tem, kako se lahko tega lotimo na čim bolj pragmatičen in fleksibilen način. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu odbora za okolje, predsednik Jolajnen. Hvala lepa, gospod predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Evropski parlament je dolgo čakal na ta trenutek, namreč da bomo na isti ravni kot svet, ko gre za vlogo delegiranih zakonodajnih aktov, eh, ki jih poverjamo komisiji. V letu 2008 je bilo več eh, kot 6000 eh, delegiranih aktov, torej gre za cel kup normativov, ki jih komisija sprejema kot nekakšno, nekakšne podzakonske akte v starem komitološkem postopku. Evropski parlament ni imel ravno velike vloge, bili smo obveščeni, nismo pa imeli pristojnosti odločenja, zdaj pa smo na eh, enaki ravni pooblastili kot, pooblastil kot svet, ko gre za nadzor nad eh, delegiranimi akti in zdaj, ko želimo to vlogo upravičiti. Torej, gospod komisar, ko pozivate k temu, da je potrebno upoštevati tudi eh, hitri postopek, to pomeni, da potrebujemo tudi mi informacije čim prej in tudi mi si želimo biti obveščeni tako hitro kot svet. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na seznam govornikov v imenu političnih skupin. Najprej gospod Koeljo, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, spoštovani gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Mislim, da moram kot prvo izraziti čestitke gospodu Sajarju, našemu kolegu, za odlično poročilo, ki ga je danes predstavil. Lizbonska pogodba kot rečeno, krepi pooblastila Evropskega parlamenta in uvaja pravila, s katerimi bomo eh, tudi okrepili demokratični nadzor. Zato čestitke ne le gospodu Sajru za to poročilo, ampak bi se morali veseliti tudi dejstva, da ta nov sistem odpravlja komitološki postopek, kot smo ga poznali do sedaj in ki je stvari eh, pogosto odlož, odlagal za dolgo časa. Kot pravi gospod Sajer, imamo zdaj nov sistem, eh, ki na več naščinov povezuje ulogo Evropskega parlamenta z delegiranimi akti. Na ta način lahko komisiji damo določen manevrski prostor, ko gre za nebistvene pravne akte. In tukaj imamo celoten razpon pooblastil, ki ga zakonodajo določa in kot je gospod Lajnen dejal, eh, smo zdaj enakopravni svetom in nismo več eh, v podrejeni vlogi. Rad bi izpostavil nekaj vidikov poročila gospoda Sajerja, ki se mi zdijo še posebej pomembna. Najprej je pomembno, da zavrnemo tiste določbe, ki nalagajo dodatne naloge zakonodajalcu, naloge, ki niso skladne s členom 290. Potem eh, je tukaj priporočilo za čim prejšnje posredovanje vseh eh, dokumentov in informacij, ki jih potrebujemo. No in kot tretje je tu še zamisel o tem, da naj bi vse jezikovne različice, povdarjam, vse jezikovne različice bile na voljo, predn lahko začnemo s preučevanjem teh dokumentov. Hvala lepa, hvala lepa v imenu skupine zelenih gospod Rabkaj je zaenkrat, eh, oziroma v imenu skupine SD, oprostite, gospod Rabkaj še ni v dvorani, zato ima besedo gospa Lichtenberger v imenu zelenih. Hvala lepa. Ti pogosto podcenjeni uh, vidiki institucionalnega delovanja tega trikotnika parlament, svet, komisija je nekaj, kar je kolega Sajer v svojem poročilu res odlično povzel. Gre za odlično sodelovanje, ki smo ga imeli s poročevalcem, za katero se mu tudi zahvaljujem. Z Lizbonsko pogodbo smo vzpostavili nova razmerja in ta nova razmerja ne bi smeli zdaj skozi stranska vrata zopet izriniti iz dogovora bistvo vsega skupaj in namen vsega skupaj je bil ta, da bi bila enakopravna Evropski svet in Evropski parlament in da naj bi ta enakopravnost veljala tudi na področju delegiranih aktov in da naj bi zagotovili, da je to postopkovno kot prvo izvedljivo in kot drugo tudi zajamčeno. In zato je ključno vprašanje pri tem to, da so vzpostavljeni ustrezni pogoji pogoji v smislu, da imamo resnično jasne in pravočasne informacije in dokumente, ki jih potrebujemo za sprejemanje odločitev. In kot drugo, je pomembno, da ne gre tukaj zgolj za enotno razumevanje določenih postopkov, temveč, da dosežemo dejansko dogovor, da dosežemo soglasje in da se ne bo vse skupaj prepuščalo eh, trenutnemu političnemu ravnovesju in zato potrebujemo dobra pravila, ki so jasno zapisana, ki so uveljavljena, ki bodo dejansko varovala interese parlamenta, ne pa da bo to zgolj nekakšno jemanje na znanje teoretičnih poblastilj. Še enkrat hvala gospodu Sajerju, predsedujoča prekinja. Hvala lepa. V imenu skupine ECR. Gospod Zobro, ki ga tudi ni v dvorani, zato predajam besedo predstavniku skupine EFD, gospodu Dartmouthu. Dve minuti. Hvala lepa. Prej sem prišel do besede, kot sem mislil. Poročevalec ima prav, ko govori o demokratičnem deficitu. Ta elitistični konstrukt, kar je Evropska unija, ima urojen demokratični deficit, ki je zdaj še večji, ki se je povečal in zdaj z vstopom v veljavo Lizbonske pogodbe postaja še večji. In moram reči, da me resnično čudi, da poročevalec kljub eh, svoji eh, zgovornosti razume člen 290 kot rešitev. Mi člen 290 razumemo kot priložnost, ki je dana komisiji za to, da spreminja oziroma dopolnjuje zakonodajo. In takšna priložnost, takšna možnost je zelo široko zastavljena in eh, namenjena praktično neomejeni odprti interpretaciji. Naše stališče je, da so verovalke za preprečevanje neustrezne uporabe teh pooblastil strani komisije eh, nezadostne. In morda bi poročevalec v svojem komentarju lahko potem povedal, zakaj se njemu zdijo te varovalke zadostne. Zato menimo, da gre tukaj zgolj za še dodatno, dodatno prenos pooblastil strani izvoljenega parlamenta, neizvoljenega komisije, ne glede na to, kaj je zapisano oziroma naj bi bilo zapisano v pogodbi. Mi smo vedno trdili in še naprej trdimo, da Lizbonska pogodba ne vključuje zadostne stopnje demokratične legitimnosti v veliki meri zato, ker je bil referendum obljubljen v Združenem kraljestvu strani vseh treh etabliranih političnih strank, ki so pa vendarle vse spektakularne požarle besedo. Uporaba člena 290 je torej produkt nelegitimne uh, lizbonske pogodbe in mislim, da le povečuje demokratični deficit in res bi rad slišal, zakaj poročevalec meni, da je temu nasprotno oziroma drugačne. drugače. Hvala lepa v imenu nepovezanih poslancev, gospod Hans Peter Martin, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kot goreč zagovornik Evrope sem bil proti Lizbonski pogodbi, ravno zaradi tega, ker omogoča takšno argumentacijo, kot smo ravno kar slišali, zato ker ne uvaja tiste jasnosti in nedvoumnosti, ki sem si jo želel za naše potomce. Vendarle pa sem obenem tudi realist. In eh, moramo pač zdaj živeti s tem, kar imamo. In mislim, da je pomembno, da še enkrat izrecno povemo, da člen 290 omogoča takšno interpretacijo, da ni nele svet tisti, ki eh, lahko takšno delegiranje odpokliče, ampak tudi parlament. Velja pa tudi to, kar pravi gospod Lajnen. Imamo na tisoče pravnih aktov, ki se sprejemajo nekak, v nekakšnem sivem območju odgovornosti in eh, ravno nasprotnikom Evrope, nasprotnikom evropskega projekta, ki želijo preprečiti, da bi Evropa delovala tam, kjer mora delovati, eh, predstavljajo se to zgolj vodo na mlin. In v točki 10, kjer je govora o predložitvi dokumentov. Tukaj mislim, da bi morali zadeve zapisati mnogo bolj jasno. Kolegice in kolegi, številni poznamo uh, ameriški zakon o dostopnosti informacij. Ne vem, zakaj ne uporabimo popolnoma enake ureditve pri nas, da bi državljani in parlamentarci imeli dostop do ustreznih dokumentov in da lahko mi do tega pridemo neodvisno, ne pa uh, preko nekakšnih uh, masovnih pritiskov strani političnih uh, skupin, potem prihajamo eh, do teh dokumentov. Skratka, eh, vesel, vesel bi bil, če nam bi to uspelo, vsekakor bom eh, konstruktivno prispeval k tej poti do revolucionarnih sprememb v demokratični ureditvi. Nihče se ni prijavil k besedi po postopku proste razprave. Gospod Tikal, izvolite, beseda je vaša, eno minuto. könnten das Mikrofon auf 7.2. Mikrofon zdaj deluje dobro. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Ker zadeva delegiranje zakonodajnih aktov, tukaj Ljubljanska pogodba uvaja kar nekaj novosti in člen 290 zadeva ravno to. Delegirani zakonodajni akti so akti, ki ne zadevajo tistih splošnih bistvenih eh, elementov temeljnega akta, eh, temveč gre zgolj za podajanje mandata komisiji za sprejemanje zakonodajnih odločitev na podzakonski ravni, prav tako je eh, točno zapisano, kakšni pogoji so za odpoklic tega pooblastila. Parlament in svet seveda lahko izvajata nadzor, vendar le pri delegiranih aktih. Delegirani zakonodajni akti eh, se lahko tudi objavijo in v roku, ko lahko komisija in svet posredujete tudi svoje pripombe, potrebujemo večjo transparentnost. Hvala lepa. Ima še kdo kakšno pripombo v postopku proste razprave. Če ne, ima besedo ponovno komisar Ševčovič. Upam, da sem tokrat pravilno izgovorila vaš prijemek. Tako je, gospod predsedojoča, odlično. Hvala lepa. Če dovolite, bi se odzval na pripombe spoštovanih poslank in poslancev Evropskega parlamenta. V forma se strinjam z gospodom Lajnenom, da Lizbonska pogodba uvaja velikanske spremembe. To je eh, povdaril že poročevalec gospod Sajer. Naj povem, da se tega popolnoma zavedamo in da bomo ta postopek vsekakor izvajali v popolnem spoštovanju do primarnega zakonodajalca. To je pomembno za naše medsebojne odnose in za kooperativno sodelovanje med nami. Kar zadeva nujne postopke oziroma skrajšane postopke, tukaj naj vam vsem zagotovim, da bomo to uporabili zgolj v res izrednih primerih, kajti za zlorabo bi eh, ta inštrument vsekakor spravili v nevarnost in to ne bi bilo produktivno za naše odnose. Kar zadeva to, kar so dejali, dejali gospod Koelo in gospa Lichtenberger, da vam obima zagotovim, da bomo vsekakor storili vse za to, da vam bomo zagotovili eh, čim prejšnji dostop do vseh dokumentov v vseh jezikovnih različicah, kajte vemo, da je Lizbonska pogodba uvedla to pomembna novost, namreč Evropski parlament je zdaj na popolnoma uh, enaki ravni, kar zadeva poblastila kot Evropski svet, kar zadeva uh, zakonodajo in pa proračun. Prav tako razmišljamo o tem, da bi Evropski parlament vključili v pripravljeno delo na področju delegiranih aktov in to na trdnih temeljih. To je zajeto tudi v okvirnem sporazumu, ki ga pripravljamo za odnose med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Kar zadeva to, kar so delali gospod Martin in pa gospod Dartmouth, kar zadeva neomejena pooblastila, ki naj bi jih člen 290 dajal komisiji, mislim, da temu ni tako, kajti vi, zakonodajalec, ste tisti, ki se odločate ali pa tudi ne, ali boste delegirali pooblastila komisiji. Vi, zakonodajalec, ste tisti, ki imate možnost odpoklicati oziroma preklicati ta pooblastila ali pa zavrniti predloge, ki jih bo komisija podala, tako da ne morem tukaj sprejeti argumentacije, da vstopamo na sivo območje, kajti pooblastila zakonodajalca so jasno določene strani pogodbe in komisija bo to vse kar spoštovala. Hvala lepa, gospod komisar. Besedo ima zdaj ponovno poročevalec gospod Sajer. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala tudi vsem kolegicam in kolegom za to razpravo. Hvala tudi za konstruktivno sodelovanje z vsemi pristojnimi odbori. Še posebej bi se rad zahvalil odboru za okolje, ki bo imel veliko nalog na tem področju v prihodnje, prav tako pa se zahvaljujem za dobro sodelovanje s političnimi skupinami. Gre za, za boj s komisijo in svetom, to je jasno. Borimo se za naše pravice, za naše pooblastila in tukaj gre pač za to, da so, naša, eh, da so naše pravice in naša pooblastila kar se da jasno opredeljene in to bo mnogo lažje storiti, če kolegi iz drugih političnih skupin in iz vseh eh, odborov delijo naše stališče in naše mnenje. Pomembno je, da smo soglasni, katere na ta način bomo lahko svoje pravice in svoje pooblastila tudi izvajali. Pomembno je, da je gospod komisar govoril tudi o pospešitvi eh, splošnega dogovora kajti le na ta način bomo lahko čim prej tudi prišli do enakopravnega položaja vseh institucij, čemur ni bilo tako v preteklosti. Dostop do dokumentov je tukaj seveda zelo pomembno vprašanje, to je izpostavili kar nekaj kolegov in v medinstitucionalnem eh, dogovoru bo to potrebno urediti. Seveda pa moramo vedeti tudi, da eh, potekajo posvetovanja znotraj sveta na določen način in treba je vedeti, tudi, kje so naše pravice, naše pooblastila omejena. Kolegice in kolegi, preberite pravno besedili, besedilo, kajti to razumem zgolj kot razširitev naših pooblastil, ne pa kot omejevanje naših pooblastil. Evropski parlament prej na tem področju ni imel praktično nobenih pooblastil. Iz eh, uljudnosti so nam prisluhnili, zdaj pa lahko dejansko sodelujemo, lahko uh, nasprotujemo določenim rešitvam, prav tako lahko odpokličemo naše pooblastilo, ne da bi za to navedli eh, razloge. Tako da mi vodimo eh, tukaj postopek in drugače kot to tega ne morem razumeti. To lahko razumem zgolj kot pomembno razširitev naših pooblastil in na nas je torej, da zdaj ta pravila spravimo k življenju. Hvala lepa, s tem smo zaključili razpravo. Glasovanje bo potekalo na naslednjem plenarnem zasedanju v Bruslju. Torej. Liebe Kolleginnen und Kollegen kolegice in kolegi, sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za vprašanje, za ustni odgovor komisiji v zvezi z varnostjo v letalstvu oziroma v črni listi oziroma seznamu skupnosti o letalskih